Dragi kolegi, mislim, da je čas, da začnemo. Najprej želim pozdraviti kandidata za komisarja Andrejo Kajtisa za javno zdravje in varno hrano. In sedaj prehajam na svoj materni jezik. Resor, kandidata za komisarja zajema celo vrsto politik in tudi velik del zakonodajnega dela parlamenta. Odbor Envi je zelo angažiran za varovanje javnega zdravja, za zagotavljanje dostopa do javnega zdravja za vse državljane in za zagotavljanje varnosti v vsej prehranski verigi. Gospod Andrej Kajte je srčni kirurg, ima skoraj 20 let izkušenj na svojem področju v Litvi. Bil je minister za zdravje od leta 2012 do leta 2014 v obdobju, ko je Litva tudi predsedovala Evropski uniji. Poleg tega ima več kot 20 let izkušenj s parlamentom. Bil je poslanec v Litvi kar šest mandatov. Bil je predsednik odbora za evropske zadeve, vodil pa je tudi delegacijo pri Konvenciji o prihodnosti Evrope. Kot veste, je to zaslišanje organizirano z strani odbora za okolje in pridruženega odbora za kmetijstvo. 45 govorcev bomo imeli, šest iz odbora za kmetijstvo. Naj spomnim, da v skladu s smernicami za potrditev komisarjev parlament ocenjuje kandidate za komisarje na podlagi njihovih splošnih kompetenc, evropske angažiranosti in osebne neodvisnosti. Prav tako bomo ocenjevali tudi poznavanje resorja in sposobnost komuniciranja. Pred zaslišanjem je komisar v pisni obliki odgovoril na pisna vprašanja, ki smo mu jih zastavili. Odgovori v angliškem jeziku so bili 26. septembra razdeljeni poslancem, vse ostale jezikovne različice pa ste prijeli včeraj popovdem. Kar zadeva strukturo razprave. Kandidat za komisarja bo najprej podal uvodno predstavitev v desetih minutah, Ob koncu izmenjave bo imel pet minut za zaključno izjavo. Po uvodu komisarja bomo prisluhnili 45 vprašanjem poslancev in sicer v štirih blokih. V prvem bloku bomo slišali sedem daljših vprašanj po pet minut, pri čemer bomo uporabljali sistem ping-ponga. Vprašanja bodo zastavili predstavniki političnih skupin. Eno minuto bomo imeli za vprašanje, dve minuti za odgovor in eno minuto za dodatno vprašanje in eno minuto za dodatni odgovor. Sledil bo drugi krok, 26 kratkih vprašanj, tri minute, ki jih bodo postavili predstavniki oziroma člani odbora Envi. Eno minuto za vprašanje, dve minuti za odgovor. V tretjem krogu pa smo vključili vprašanja članov odbora za kmetijstvo, to so kratka vprašanja, zaključili pa bomo s sedmimi kratkimi vprašanji iz odbora za okolje. Lepo prosim, da se držimo časovnega okvirja, namreč poslovnik predvideva, da lahko zaslišanje traja največ tri ure. Zato vabim vse kolege in kandidata za komisarja, da spoštujejo dodeljen čas. Toleranca bo pet sekund za poslance in deset za kandidata za komisarja. Po tem času bo mikrofon izklopljen. Vendar pa boste na zaslonu deset minut pred iztekom dodeljenega časa lahko videli zvezdico, vsekakor pa vas bo spomnilo na to tudi kladivce, ki ga bom uporabljal predsedujočim. Tolmačenje je zagotovljeno v 23 jezikov, tako da vsi govorci lahko uporabljajo svoj materni jezik. Razprava se prenaša tudi preko interneta na spletni strani Evropskega parlamenta. Tam bo možno dobiti tudi posnetke zaslišanja. S tem predajam besedo takoj kandidatu za komisarja, gospodu Andrew Kajtisu, za uvodno izjavo. Izvolite.